Eh, pristojne polske eh, oblasti so eh, prosile za odpravo imunitete za gospoda Korvina Mikkeja v skladu z 9. členom prvim odstavkom